Okay, members, if you'd, uh, calm down. Drage poslanke in poslanci, sedite, prosim. Ste vsi na svojih mestih, imate vsi glasovalne kartice? Najprej bomo sprejeli dnevni red, nihče. ne ugovarja, zato je dnevni red sprejet, sedaj pa sporočila predsednice. To zadeva samo ekonomski dialog. To pomeni dialog, ki ga imamo s finančnimi ministri tukaj. Jutri bomo imeli ekonomski dialog s španskim ministrom za finance, s gospodom Dickwindusom. Obiskal nas bo torej, kar zadeva Francijo. 13. januarja sem poslance opozorila, da smo že drugič preložili ekonomski dialog z Francijo. Sedaj je nov datum 13. februar. Sekretarjat Ekona so obvestili, da francoski minister za finance tudi 13. februarja ne bo mogel biti prisoten na ekonomskem dialogu. Tretjič, že preložimo sedaj ta mm, dialog. Ministra bom prosila, da zadevo še enkrat preložimo na nek eh, razumen rok. Kakor sem že dejala, ministro ne moramo prisiliti, da pridejo sem, ampak če se zadeva trikrat preloži, potem to izgleda, kot da imajo kaj za skriti in to prav gotovo ne vliva zaupanja. Razumem, prednostne naloge in da je najprej pomembna vlada, ampak eh, ekonomski dialog je prav gotovo zelo koristen mehanizem, kajti številni ministri za finance so videli, da je zelo koristno, če lahko razložijo, kakšne so njihove težave in mi nismo vedno sovražno občinstvo. Mislim, da bi to lahko videli kot priložnost, ne pa kot oviro. Kar se deva Luksemburg, obvestiti vas moram, da je tudi pri organizaciji tega ekonomskega dialoga prišlo do zamud. Decembra je bila imenovana nova vlada. Pierre Gremengares je bil imenovan za novega ministra za finance in upajmo, da se bo to zgodilo k malu. In še kar zadeva Portugalsko, tudi tukaj smo se znašli v nekaj težavah. Predvsem zaradi tega, ker je ministersko mesto zasedla nova oseba nov minister v Lizboni v okviru poročila o aktivnostih trojke. Prav tako bil imenovan, zato bom s koordinatorji spregovorila o tem, ali želijo še vedno opraviti ekonomski dialog ob upoštevanju dela, ki je bilo opravljeno v kontekstu trojke. Mislim, da je zelo pomembno zagotoviti, da se vsi instrumenti in vsa urodja iz šesterčka in dvojčka uporabljajo učinkovito za to, da okrepimo demokratično razpravo v Evropi o teh pomembnih vprašanjih. Težko ustrajamo pri tem, da bi pripravili poročilo o trojki in potem ne bi želeli izkoristiti vseh pristojnosti, ki nam jih dvojček in šesterček ponujeta. Včasih se zdi, da je to morda nekoliko neprijetno, ampak ekonomske dialoge bi vsakakor morali izvajati. Dialogi so običajno korisni in včasih celo zelo napeti. Tako je bilo, naprimer, pri pogovoru z malteškim ministrom, ampak on ve, kako delamo v našem odboru. Moram povedati, da je bilo zame to nekaj povsem novega, ko smo imeli razpravo z njim. V redu, sedaj pa glasovanje. Glasovali bomo o poročilu o konkurenci. Gre za poročilo Švab. Najprej preizkusno glasovanje. Jean-Paul, izvoli. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, zgolj tehnično obvestilo. Kolege e LS bi prosil, da sledijo glasovanju Andreja za Švaba, čeprav ni koordinator. Eh, vendar bo Andreja tisti, ki danes kaže glasovalna navodila. Okay, thank you very much. EPP Andreas is a Eles, Andreja sedi tamle. Preizkusno glasovanje. Pritisnite gumbe, lepo prosim. Zelenega, če gre. Je kdo pozavil kartico? So pervonč is minus a card. Pervonč nima kartice. Dva od ELS preveč. Prevonš, ali lahko zaprosiš, da ti nekdo prinese kartico? Ne, v redu, potem bomo prešteli število socialistov, ki so prisotne. Well, we just need to count now. Can you, can you? Can the socialists all lift their hands? Socialisti, dvignite roke, prosim, zato da vidimo, koliko vas je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13. Yes, 13. 13. 13. How many are they supposed 13, to have? 13. Okay. Yeah. Right, okay. V redu. Socialisti imajo 13 glasov in to ni preveč. Zato bomo k temu dodali še prvonč. Je še kdo brez kartice? Ne, v redu, potem pa. Gremo. predlog spremembe 99 do je za, proti vzdržani sprejeto, 100 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 101 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 17 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno bomo preverili 17. And one more to add in against, and that's uh, 27 against and 9. 27 proti 19 za. Res je bilo zavrnjeno. Kompromis A. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 105. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 18 brezpredmeten kompromis, CR, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Kompromis CR. One more to add in in favor. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o predlogih sprememb. 136 za. Proti vzdržani. Mislim, da je tudi to zavrnjeno. 137 za. Proti vzdržani. To bomo preverili. 137. V absence thereof. Ste vsi glasovali? 23 proti 23, torej. Zavrnjeno. 138 za, proti. Vzdržane. Mislim, da je večina enaka. Bomo še enkrat preverili. Oh, no, Zavrnjeno 139 za proti vzdržani. Zavrnjeno 140 za proti vzdržani. Zavrnjeno 141 za proti vzdržani. Zavrnjeno 142 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne bomo glasovali o 117, 119, 20, 21 in 122, kajti o opredelitvah bomo glasovali kasneje in to bo prevladalo. 106, 2 za proti vzdržani. Zavrnjeno 107 za proti vzdržani. To bomo preverili, ampak mislim, da je večina enaka. Two more to vote if you're voting. Še dva. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 108, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 109, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 110, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 14, preverjamo 110. Yes, oh, oh, well Sprejeto. No, pristranska pa res nisem. 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. pri meni piše, da gre za glasovanje o definicijah. Kakorkoli že. Če kje piše definicija, potem pač definicija prevlada, drugače pa bomo o tem glasovali. 111, to je za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Everybody's voted. And that... Ste vsi glasovali, 22 za, 24 proti, zavrnjeno. Kam pa sedaj? 113. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno, zato ker je enako število glasov za in enako število glasov proti. 116. Kdo je za? Proti? Tudi to bomo preverili, mislim, da je zavrnjeno. Well, right. One more to vote and that is rejected. Zavrnjeno. Imko 20. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Zavrnjeno 123, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Ne bomo glasovali o četrtem členu. Sto šestindvajset, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Hmm. Everybody's voted. And Ste vsi glasovali sprejeto? 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo lahko. Hočete preveriti? Mislim, da je bilo jasno. Torej, gremo naprej. Kompromis B za proti zdržani sprejeto. 133 za proti. Preverimo. 133. Sprejeto. Dobro, potem 25 za proti vzdržani sprejeto, 26 za proti vzdržani sprejeto, 135 za proti vzdržani zavrnjeno. Gremo na kompromis C. Torej, kompromis C. Dobro, torej najprej imamo ustni amandma skupine Alde in skupine Zelenih. Najprej glasujemo o besedilu skupaj z ustnim amandmajem. Če bo to padlo, potem glasujemo še enkrat brez ustnega amandmaja. Torej, skupaj z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani. Ja, ne vem. Preverimo, prosim. ste vsi vdali glas? Ja, jasno zavrnjeno. Torej, očitno slabo vidim. Ok, gremo naprej. Glasovanje po delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Zdaj gremo na kompromis CA. to je na strani 11, kompromis CA za proti vzdržavanje. Preverimo, prosim. Preverimo, kompromis CA. Zavrneno. Torej gremo na kompromis CB za proti zdržani sprejeto. Juri 23 za proti zdržani zavrnjeno. 45 za proti zdržani zavrnjeno. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo. 45, prosim. Res je sprejeto. Amandma 46 za. Ste vsi z mano? 46 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 177 za, proti, vzdržani, preverimo, 177 preverjamo, meni se je zdelo sprejeto, ampak težko, težko štejem, še en glas, ja, sprejeto, 24 proti 22. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, proti. Preverimo. Imko 132. Ste vsi glasovali? 23, 23, torej zavarjeno. 180 za. Proti. Zdržani. Preverimo. kar zanimive kombinacije se tu kažejo. Še en glas, konec glasovanja. To pa je 23 proti 23, torej zavrnjeno. 181 za. Proti. Zdržani zavrnjeno, ampak preverimo vseeno. eno. torej zopet 23, 23, zavedeno. Imko 23 za proti. Ampak preverimo, kaj mislim, da je zopet dokaj mejno. Štiriindvajset proti dvaindvajset, to pa je sprejeto končno. Dobro, sto dvainosemdeset za. proti. Vzdržani preverimo 182. Sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, Preverimo 183. Dobro, to je torej zavrnjeno. 48. A ne, ta je brezpredmeten. 49. za, proti vzdržani sprejeto, Juri 28 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis D v treh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani tudi sprejeto. Čudne kombinacije danes. Tretji del za. proti, zdržani. Preverimo tretji del. Če kdo želi, da preverimo tudi drugi del, tudi lahko, če želite. Še en glas, dobro. Tretji del je torej zavrnjen. Želi kdo preveriti drugi? Ne, v redu, torej sprejeto. Ste hoteli? Prav, v redu, preverimo drugi del preverjamo drugi del. Še en glas ste si glasovali. Zavrjeno. Torej, ostal nam je samo prvi del kompromisa D. To pomeni, kaj treba glasovati še o čem, ne? Zdaj gremo na kompromis E. Kompromis E za proti vzdržanji sprejeto. Zdaj gremo naprej na amendma 55 za proti vzdržanji zavrnjeno. Preverimo vseeno. zavrnjeno. 198 za, proti, stržani, preverimo 198. Dvaindvajset, dvaindvajset, torej zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis F, najprej skupaj z ustnim amandmajem, za, proti, vzdržani, preverimo, ker so spet drugačne kombinacije kot običajno. sprejeto. Vseeno zdaj še potrebujemo sploh glasovanje po delih, kljub temu, da je bil ustni mandma sprejet, zeleni. Ker smo prvi del spremenili, ta passing on in tako naprej. Uh, če je ustni amadma sprejet, v bistvu ne potrebujemo glasovanja po delih, koliko jaz razumem. Ne? Ok. Gremo naprej. Amadma 58. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis G. Za. Proti. Zdržani. Preverimo, prosim, ko grem iz G. Trinajst, trinajst, torej zavrnjeno. Kar pomeni, amandma 205 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 206 za. Ne vem, ne razumem tega kako to, da en amandma ni sprejet, pomeni, da drug ne more biti sprejet. Oziroma, da drug postane brezpredmeten. To, to je že enkrat bilo. That's beside the point. It doesn't fall. Ja, no. Mislim, da zadeva je drugačna. Tako da. Preverjamo 206 za, proti, zdržani, preverimo. Ja, sprejeto, kar očitno. Dobro. 207 za, proti, zdržani vzdržani. Preverimo 207, prosim. Še dva glasova manjkata, če glasujete. Dobro, hvala. Konec glasovanja. 23, 23, zopet. Prvom še proti, torej zavrnjeno. 59 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28, ne, 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 je umaknjen. 210 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 211 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 212 za, proti, zdržani, zavrnjeno. preverjamo 212. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrljeno. 61 za. Proti. Zdržani. Zavrljeno. 213 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 214 za, proti, vzdržani, preverimo, prosim. zavrnjeno. Na začetku pravite, da je preveč ELS-a. E Kako smo zdaj? Konec glasovanja. Ja, takole se nam pokaže sporočilo, če je preveč kartic. Kompromis H za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis J za, proti, zdržani. A, naj se upravičujem še enkrat. Prvi del za, proti, zdržani zdržani, sprejeto, drugi del za proti zdržani. Preverimo še drugi del, ampak mislim, da je bilo pre, eh, sprejeto. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Amandma 226. 226. Za proti zdržani sprejeto. To je 127 in minko 45 za proti. Preverimo. Zavrnjeno. 228 za, proti zdržani sprejeto, 229 za, proti zdržani sprejeto, 66 za, proti zdržani zavrnjeno, 67 za, proti zdržani preverimo. konec glasovanja. Sprejeto. Imko ena za. Imko ena za. Proti. Zdržani preverimo. Imko ena. Zavrneno. 68 za, proti, zdržani, preverimo še enkrat. Zavrneno in kot dve, za, proti, zdržani, zavrneno. 69 za, proti, zdržani, zavrneno. 69 za, proti, zdržani, zavrneno proti vzdržani sprejeto, 70 za proti vzdržani sprejeto, 71 za proti vzdržani zavrneno. Preverjamo 71. Ste vsi glasovali? 27. 72 za, proti, vzdržani. Preverjamo 72. 72. Zavrnjeno. In kot tri za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej preverjamo amandma 2. Še dva. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti. 73, gospod Švab, Glasovanje pri kompromisu G je bilo 23 proti 23 in glasovanje se je spremenilo, zdaj ko gospa lahko zopet eh, glasuje. Lahko prosim še enkrat preverimo, če je res 23-23. Ne, glasovali smo tako, kot je pač bilo. Če kdo na novo pride, ne moramo iti nazaj ponovno glasovati. Ne, ne gre. Potem lahko ponovno začnemo z glasovanjem od začetka, ker bo nekdo nov prišel. Ne. Še vedno smo glasovali o kompromisu in nekdo je dejal, kako je šlo in sem rekla, gremo nazaj, ker nismo preverili. Vedno bomo preverili, ko še glasujemo o nekem členu. Ne bomo pa šli nazaj, ne vem kam, ko vemo, da se je spremenilo število prijavljenih k glasovanju. Žal, ne gre. postopkovno to pač ne gre. Res se trudim biti kolikor se le da fair in preveriti, kar se le da, ampak to mislim, da je korak predara. Če manj ima 73 za proti, zdržani, preverimo 73. Zavrneno. 74 za proti, vzdržani ista večina, amandma 77, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, in ko štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto, 78 za, A, sprejeto, to je čudežno danes. Dobro, torej 80. Amendma 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, ampak preverimo vseeno. Še en glas, ja, sprejeto. kompromis A smo sprejeli, ne? Torej, 82 za proti vzdržani sprejeto, 83 za proti vzdržani, lahko preverimo 83. Še en glas ni oddan, ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno. 84 za proti vzdržani. Ista večina zavrnjeno. Amadma 4 za proti vzdržani sprejeto. 87 za proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj gremo naprej na šest, amandma šest za, proti, zdržani, zavereno, Juri devet za, proti, vzdržani, zavereno, Imko sedem za, proti, vzdržani, zavereno, amandma sedem za, proti, vzdržani, zavereno, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, proti, vzdržani zavrjeno, in ko 8 za, proti, vzdržani, preverimo. Mislim, da je bilo zavrjeno, ampak preverimo. Konec glasovanja, zavrjeno. 9 za, proti, vzdržani, preverimo. za, proti, vzdržani. Preverimo amandma 9, nekoliko zmede je bilo. Konec glasovanja, sprejeto. Imko 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za proti zdržani, lahko preverimo 92. Ste vsi glasovali sprejeto. Mandma 10 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 12 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Juri 11 za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 13 za, proti vzdržani preverimo, prosim. Sprejeto. Amandma 40 za, proti. proti. Zdržani. Preverimo. 14. Sprejeto. 93 je brezpredmetno, nam je na 12. 12 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani sprejeto preverimo. 15. Sprejeto. Imko 13. Ne, brezpredmetno. 94 za. Proti. Zdržani. Preverimo. Brezupno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 za, proti vzdržani sprejeto. Imko 16 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Preverimo. Ste vsi glasovali? Zavrneno drugi del, ne vem, če to je sploh smiselno, mislim, da ne, da je itak brezpredmetno. Amandma 97 za, proti, vzdržani, preverimo 97. Ste vsi glasovali? Tudi zavrnjeno. 98 za proti, vzdržani preverimo, mislim pa, da je zavrnjeno. Konec glasovanja, sprejeto. V redu. Rabi kdo odmor, da sploh ugotovite, kaj počnemo, ne? V redu, torej, glasujemo elektronsko o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 40 za, 3 je proti, 4 je vzdržani. In še zakonodajna resolucija. Glasujte, prosim. 41 za, 2 proti, 4 vzdržani. Poročevalec, želite iti v pogajanje? Ne bom predolg. Eh, najprej hvala vsem poročevalcem v Senci iz drugih skupin. V zelo kratkem času nam je uspelo na številnih področjih najti kompromisne rešitve. Nekoliko sem nezadovoljen nad dejstvom, da eh, imamo zdaj kar nekaj odločilnih glasovanj z izidom 23-23, to ni optimalna podlaga za trilog, ampak je pa vendarle to pomemben političen pritisk, tako da bi prosil kolege, da uh, nam vendarle podelijo mandat, da lahko gremo naprej v trilog. Dobro, glasujemo. Gospod Langen. Ja, pri toliko glasovanjih, ki so izvisela pri enem glasu, mislim, da je bilo treba zadevo še enkrat eh, obravnavati. Razen če to, ne vem, otežuje delo poročevalcu. Robert? Popolnoma se strinjam z Vendrem Langlom. Govorim čisto osebno. Mislim, da ni nobenega smisla, da gremo v trialog z izidi glasovanj, kjer ni bilo neke pametne večine, bolj ali manj enakovredno razdeljeni smo, tako da to ni mnenje parlamenta, mislim, da treba najprej v plenum, to je edini korektni način, kako se lotiti takšne problematike. Ja, razumem, kar ste dejali. Lahko sicer glasujemo o tem, ali naj začnemo s pogajanji ali ne, torej glasujemo, 26 glasov za potrebujemo, zato da se podeli mandat. V redu. Konec glasovanja. 34 za, 12 proti nič vzdržanih. Pogajalska skupina, kot običajno, bo predsedujoči podpredsednik in pa poročevalec in poročevalec v senci. Hvala lepa. No, tisti, ki vas zanima, naslednji sestanek bo v torek 28. januarja ob 4.